Mr. Roeder, you have the floor when you want it. You're the first speaker, yeah. Gospod Roeder, izvolite. Ko boste pripravljeni, lahko kar obrazložite svoj glas. Vera. Glede poročila Provera, kaj ne? you switch on your micro? Prosim, prižgite mikrofon, če želite obrazložiti svoj glas. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Nemiri, ki jih vidimo v Tuniziji, Egiptu in v drugih arabskih državah, je povzročila veliko priseljenskega pritiska na Evropi. To je za Evropo velik pritisk in izziv. Torej, premisliti moramo, kako lahko rešimo ta problem in se skupaj lotimo tega vprašanja, skupaj v solidarnosti zato da lahko v skupnem okviru rešujemo ta problem. Zato se zelo veselim, da smo sprejeli politiko za upravljanje z migracijskimi tokovi. Še posebej sem zadovoljen, da smo se odločili, da bomo ukrepili vlogo Frontexa. Zato smo se zelo trudili v naši plični skupini. Imamo veliko krizo v Severni Afriki in izkazalo se je, kako zelo pomembno je da smo kos problemu priseljencev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Arlaki. Eno minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo, ker predstavlja prvi korak v smeri politike Evropske unije o migracijskih tokovih, ki nastajajo zaradi nestabilnosti. Pomembno je, da se parlament oglasi in to glasno pred to vizijo vedno večjega števila priseljencev, ki prihajajo z juga. Ne smejo nas preplaviti milijoni ljudi, ki bežijo pred političnimi represijami. Številni prosilci za azil prihajajo in to šibi naše sisteme. Dobro je, da bomo imeli to politiko tudi za migracijsko politiko, ampak ne temeli na dejstvih. Celotno število prosilcev za azil se je v zadnjem desetletju znižalo za 40 odstotkov, ki so jih pravkar objavili Združeni narodi. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Jakolino. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem podprl to poročilo gospoda Provere. Menim namreč, da predstavlja pomemben korak naprej v pravo smer, v smer solidarnosti, ki je zajeto v členu 80. Ta govori tudi o interni solidarnosti, tukaj pa gremo še dlje upoštevati je treba težave ljudi v Severni Afriki. Kljub mednarodnemu sodelovanju in mednarodnim odnosom je pomembno tudi sodelovanje z Arabsko ligo in z Afriško, z Afriško unijo. Vse to lahko prinese dodano vrednost, kar zadeva trajnostno naravo vzpostavljanja miru. Lahko imamo številne intervencije na kraju samem in lahko podpremo gospodarstvo in pomagamo tem državam k trajnostni rasti. Gospod Ripo. Hvala, gospod predsedujoči. Zaradi nestabilnosti Migracijski tokovi predstavljajo resničen izziv za Evropsko unijo. Vsaka oseba, vsak priseljenec ima svojo zgodbo, zato bežijo pred realnostjo, ki so ji priča v svojih državah. Mi pa moramo najti pripravljenost in željo, da pomagamo. Najti moramo moč za solidarnost in poskušati moramo jim pomagati vzpostavljati stabilnost in rast. Vedno pa je težje obravnavati priseljence, ko so ti že na našem pragu. To potem postanejo težave notranje, domače politike. Za pomoč potrebujemo proaktivni načrt za Evropo, ki bo zajemal tako varnost, regionalno sodelovanje, trgovinske politike, podnebne spremembe, spoštovanje človekovih pravic in druge elemente tako moramo nadaljevati. Zdaj pa gospod Fidanca. Hvala, gospod predsedujoči. Razprava v Evropi o migracijskih tokovih veliko krat izpostavlja probleme države, kot je Italija, s 16 milijoni ljudi, ki morajo obravnavati na tisoče priseljencev. In slišim, slišimo veliko podatkov o tem, koliko je prosilcev za, za azil in v zadnjih nekaj letih je 4 do 5 tisoč ljudi pristalo na otoku Lampedusa tudi zaradi sporozuma, ki ga imamo s Tunizijo. Zdaj, v nekaj mesecih, pa je teh ljudi kar do 22 tisoč. Migracijski tokovi iz Tunizije se ne zaustavljajo. Francija pa blokira dostop priseljencev na njihove obale, ker jim ne dodeljuje dovoljenja za bivanje. Ampak na evropski ravni moramo razmisliti o tem, kateri instrumenti bi bili pravi za obravnavanje tega vprašanja. In to poročilo se mi zdi korak v pravo smer, zato sem ga podparil. Hvala. Gospa Sinclair postopkovno vprašanje. Najlepša hvala, gospod eh, predsedajoči. Postopkovno vprašanje je naslednje. Smo v dvorani, kjer eh, naj bi se govorilo. Torej, moramo mi spoštovati tistega, ki govori. Če pa imate predsednike bližnjih skupin, ki se med seboj pogovarjajo, kakšen zgled so za ostale kolege? Um, Hvala lepa. Dol gospod Dol, gospod Šulc. Mr. Dol. Gospod Dol. Sorry. Se pravi, čujem. Prosili so me, da date dober zgled ostalim v dvorani. L'exemplaire à l'hémicycle, merci. Oui. Torej, prosim za dober zgled za dvorano. Gospod Učas. Grazie, presidente. Provedente... Hvala lepa. To poročilo, o katerem smo eh, glasovali, pojasni migracijske tokove in izpostavlja pomembnost vloge Frontexa. To je zelo pozitivno, zato sem glasoval za to poročilo. Vendar pa je treba to pojasniti tudi državam članicam. Gre namreč za izzive, s katerimi se morajo soočati evropske inštitucije, vendar pa tudi države članice. Države članice pa niso vse do sedaj spoštovale tega načela začenši s politiko Italije, ki zelo slabo ravna s priseljenci na Lampeduzi, kjer so jih tako rekoč prepustili eh, svoji sreči. Treba bi jim bilo ponuditi takojšno pomoč in sprejeti boljše ukrepe. Zato je treba to obravnavati ne samo kot zakonodajno vprašanje. Videli smo veliko migracijskih tokov zaradi nestabilnosti v sredozemskih državah. Govorimo o nestabilnosti, vendar pa gre v veliko primerjih za vojno, za genocid, za nasilje, za revščino. Zato te osebe prosijo za azil v Evropski uniji in iščejo svobodo. Glasovali smo o resoluciji, ki govori o evropski politiki, ki bi imela dosti več inštrumentov na voljo, zato da posega in ukrepa lahko pride do primerov nestabilnosti. Vendar pa se sprašujem, kakšna vredostojnost ima lahko zunanja politika. Če si pogledate, kaj se je zgodilo v Libiji, kjer se je skazalo, da skupne zunanje politike Evropske unije ni. Vlade držav članic so delovale po svoje in eh, s tem odigrale res obžalovanja vredno sceno celotnemu svetu, nismo pomagali beguncem, ki resnično potrebujejo pomoč na otoku Lampedusa v Italiji. Na to se še nismo odzvali, zato bomo podprli to resolucijo. Čas pa je, skrajni čas, da evropska politika sprejme zunanjo politiko, ki bi zaslužila to ime. Gospod Van Hek. Eh, Hvala lepa. Sam sem se vzdržal pri glasovanju zaradi tega, ker primankuje jasnosti v predlogih. Veliko krat so predlogi smiselni, razumni, vendar pa nažalost še vedno gre za poročilo o politični korektnosti. Ne vsebuje pa enega samega stavka ali odstavka, ki bi govoril o novih masovnih migracijah v zahodnih državah. Tudi v moji državi bi morali kaj storiti. Mi na Flamskem imamo zelo veliko število prebivalcev, gostota je visoka, zato si ne želimo novih priseljencev. Zato upam, da bo Evropski parlament prisluhnil svojim državljanov, gospa Kracapit. Strinjam se s tem, da moramo hitro sprejeti ukrepe, da se soočimo s krizo v sredozemlju in da zagotovimo dostojno življenje vsem priseljencem. Podpiramo tudi prihodnjo vizijo pomoči priseljencev in jim pomagamo pri iskanju delovnih mest. Evropska unija ima trgovinsko politiko, ki je ključni inštrument. Sedaj je skrajni čas, da izboljšamo odprtost našega trga, začenši z državami, kot so Tunizija in Egipt da jim pomagamo pri okrepitvi regionalnih trgovinskih odnosov. Imamo primer Turčije, in tega, kako zelo je bila ta država uspešna v carinski uniji pri sprejemanju demokratičnih reform. Zato si moramo končno upati govoriti o sporazumih svobodne trgovine, o carinski uniji s sredozemskimi državami. Za konec bi rada dejala, da pozivam svet, da čim prej sprejme konvencijo o pan evropski, torej pan sredozemskem izvoru. Gospod Henan. The... Gospod predsedujoči. Predpostavka tega poročila z naslova je napačna, torej da je priseljevanje proizvod revščine in obupa. To je seveda napačno. Mi vemo, da jih zgodovina kaže drugače. Videli smo nove tokove priseljencev iz Tunizije, do katerih je prišlo po propadu diktatorskega režima. torej edini razlog za to, da se ljudje odločijo za preseljenje in iskanje novih možnosti, je nova priložnost. Mi imamo strukturno brezposelnost in še vedno moramo uvažati delavce. V moji državi, v Združenem kraljestvu, imamo več kot 40 milijonov ljudi, ki so brezposelni ali pa so nesposobni za delo. Vsako, vsak mesec pa uva, uvozimo nove priseljence, ki zapolnijo delovna mesta, ki jih ne želijo opravljati eh, tisti, ki so rojeni v Združenem eh, kraljestvu. Če želimo rešiti ljudi iz te obupne situacije, odgovor za to ni zunanja politika, ampak blaginja za to, da resnično lahko zagotovimo dostojno življenje za naše državljane. Gospod Kamal. Hvala lepa. Eden od dejavnikov, ki ga veliko reprezentiramo, ko govorimo o priseljevanju, je ta, da je zelo težko uh, Za preseljence se preseliti z ene države v drugo, to storijo v težkih okoliščinah. Torej, pomislite, kako bi bilo, da morate zapustiti svojo drživo, svojo družino, svoje prijatelje, svojce in ne veste, kdaj jih boste zopet lahko videli. Torej, zakaj se odločijo za to, da zapustijo svojo državo in grejo na zahod? Zaradi iskanja novih priložnosti. Veliko krat bežijo iz okoliščin in od vlad ki ne morejo več zagotoviti dostojnega življenja. Mi jim lahko seveda pomagamo. Poglejte si politike, ki jih imamo. Imamo skupno ribiško politiko, ki spodbuja velika ribiška plovila, da plenijo vode v državah v razvoju in s tem potisnejo veliko ribičev v revščino. Torej, kaj potem storijo? Izselijo se. Torej, mi z našo politiko zagotovimo, da je tem ljudem neprijetno ostati v svoji državi in se odloči za to, da se priselijo. Mi moramo pomagati v državam članice in zagotoviti, da naše politike pomagajo državljanom teh držav, da ostanejo v svoji državi. Sedaj gremo na poročilo Jegle. Imam osem govornikov. Prvi je gospod Rode. Morale, eh, Najlepša hvala. Za liberalce je odločilno, da tukaj ne govorimo samo eh, o ženskah v kmetijstvu in na podeželju. Imamo seveda tam tudi moške. Zato potrebujemo krepkejšo evropsko kmetijsko politiko, kakovost proizvodov, zagotoviti moramo delovna mesta in ponuditi tudi dobre življenjske koše za družine, ki tam živijo. Zato moramo sprejeti ukrepe, ne pa ustvarjati in se izmišljati novih eh, kvot. Zato je to poročilo zelo pomembno. To je tudi dober signal, da lahko ženske odigrajo pomembno vlogo v kmetijstvu. Najlepša hvala, gospod Prilo. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V kmetijstvu so ženske vedno igrale pomembno vlogo, predstavljajo 42 odstotkov delovne sile, imamo več milijonov delavk, vendar pa kljub eh, te, eh, tem visokem deležu nimajo svojih predstavnikov. Obstaja tudi veliko diskriminacije na tem področju. Lahko izboljšamo njihove razmere na več področjih, tudi ko gre za zavarovanja. Komisija mora popraviti te vrzeli in lukne ustanoviti bi morali tudi določen eh, center za nadzor tako kot ga imajo regije v Kalabriji in tudi drugot. Podpiram to poročilo, zaradi tega, ker upošteva razmere na podeželju, spodbuja ustvarjanje delovnih mest in pa podporne strukture, nove ukrepe v skladu z sodobnimi potrebami. Gospod Jar, najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Spremembami v družbi, v socialnih strukturah in demokratskimi spremembami se je stanje v kmetijstvu na podeželju spremenilo. Če želimo ohraniti delež žensk v tem sektorju, potem moramo zagotoviti prave razmere za to, vendar pa moramo pomisliti na to, da se je situacija žensk v zadnjih letih spremenila. Ženske so se same organizirale v skupine in prevzele pobudo za to, da ustvarijo to novo situacijo. Zato podpiram to poročilo. Gospa Jegle je dobro upravila svoje delo. Zato mislim, da je to poročilo zelo pomembno. Če želimo razviti naše podeželje, ne gre samo za ustvarjanje infrastrukture, za turizem, ampak gre tudi za to, da se tam zopet naselijo družine, tja, k temu pa spadajo ženske in moški. Hvala lepa, gospod Počkovski. Hvala lepa. podporil sem poročilo gospe Jegle in en od razlogov je, da če želimo zagotoviti finančna sredstva, potem ne moremo sprejemati varčevalnih ukrepov s tem, da bi škodili skupnemu, skupni kmetijski politiki. Če Tisti, ki želijo na podeželju, ne bodo prejeli nobene finančne pomoči, bo zelo težko spremeniti okoliščine za ženske v podeželju in zelo težko bi dosegli cilje, ki smo si jih zadali, kot je varstvo okolja in pa varna hrana. Zato bi rad pozval, da se varčevalnih ukrepov ne sprejema na račun skupne kmetijske politike. Gospa Bilbao Barandika. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo zaradi tega, ker se s tem borimo proti nevidnosti dela in prispevka žensk na podeželju. Brez tega prispevka ne bi mogli vzdrževati prebivalstvo ne včeraj, ne danes zunaj mest. To moramo priznati v družbi in to pokazati sredstvi. Skupna kmetijska politika je sprejela finančno pomoč za ženske, istočasno pa bi morali financirati storitve in podpirati digitalizacijo podeželja s tem, da bi lahko zagotovili enako raven življenskega standarda na podeželju in v mesti države članice bi morali priznati tudi delo žensk, tako ko gre za proizvodnjo, kot ko gre za pomoč še posebej, ko gre za nego odvisnih oseb in otrok. Najlepša hvala. Gospa Muscardini. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kljub temu, da 42 odstotkov od 26 milijonov ljudi. Eh, je žensk in da 29 odstotkov kmetij vodijo ženske, nimajo veliko predstavnikov v kmetijskih organizacijah. To ni dobro. Zato moramo v Evropski uniji zagotoviti, da lahko ženske odigrajo pomembnejšo vlogo na podeželju. Zato je treba poiskati rešitve. Potrebujemo več enakosti, več socialne podpore in priznati posebno vlogo žensk v kmetijstvu. Zato moramo podpirati tudi vseživljensko izobraževanje To so vprašanja, kjer ne smemo več popuščati. Strinjamo se s poročevalko, da morajo ženske imeti več zastopnikov v socialnih in političnih inštitucijah na področju kmetijstva. Sprejeti je treba tudi ukrepe za socialno zaščito za ženske v kmetijstvu, istočasno pa tudi za sezonske delovke ženskem je treba priznati njihovo vlogo znotraj skupne kmetijske politike, če ne ta reforma ne bo koristna in zelo težko bo doseči dobre rezultate brez tega. Najče hvala, gospod Henan. Ne vem, če se spominjate zelo popularne nanizanke življenje na Marsu, kjer je eh, se policaj znašel v letu 1970. Sam se počutim ravno tako, ko govorimo o kmetijstvu, o kreditih za izvoz posebne pomoči za Češko in eh, proizvodnja kmetijskih strojev in tako dalje. To izumira, še posebej v naši državi imamo visoko inflacijo, veliko brezposelnost vendar pa se do, do tega ni prišlo zaradi nadnaravnih sil, ampak smo to povzročili z našo politiko. Vlade morajo nadzirati politiko in seveda zagotoviti rezultate z um, namenjenjem sredstev. Evropska unija pa je še vedno ostala v svetu, kjer jemljemo denar davkoplačevalcem in dajemo potem ta denar drugim skupinam. Kot je že povedal Don Sinclair, zelo težko je doseči, da kdo kaj ovidi, če je njegovo delo odvisno od tega. Gospa Zaborska. Hvala lepa, gospod predsedojoči.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 sredstva BDP ju. Viedlo k višej kvalite života rodín. V družbi na podeželju je treba torej upoštevati delo in vlogo žen. S tem je obrazložitev glasov pri poročilu Jegle končano in sedaj gremo na poročilo Marinesko. Forman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsaka država članica naj bi odločala o svoji energetski mišljenici. Seveda pa mora iti tudi za to, da se jedrske elektrarne tudi ustrezno razgradijo, kadar je to primerno v Litvi in drugih državah, pa imamo nekatere elektrarne, ki ne ustrezajo varnostnim predpisom in ki jih je treba ustrezno ustaviti in razgraditi. Problem pa je načrtovanje, do katerega je že prihajalo in ti načrti niso bili izvedeni. Zdaj se moramo osredotočiti do leta 2013. 3 milijarde evrov je treba uporabiti za to, da bi lahko te naprave ustrezno razgradili. Imamo pa slabo načrtovanje. Komisija bi morala tukaj predstaviti analizo o en, uh, učinkovitosti teh ukrepov, kajti to bi lahko privedlo do tega, da bodo države dejansko tudi ustrezno upravljati sredstva in to tudi tudi dokazale. Hvala. Hvala, gospod Kozlik, beseda je vaša. Ďakujem pekne, vážený pán prezident, stený parlament. Hvala lepa. To poročilo o financiranju počasne razgradnje jedrskih elektrarn kaže, da je položaj pravzaprav dober. Znam se identificirati z enim od ključnih sklepov tega poročila, namreč, da je počasno opuščanje teh elektrarn nekaj, kar v za kar bo potrebno sodelovanje tudi eh, evropskih skladov do leta 2013. Same države ne bodo morale tega financirati same. Naprimer, Slovaška to ne bo zmožna. Politični pritesk Evropske unije je bil tisti, zaradi katerega sta se razgradila dva bloka Bohovic, v Bohovicah. Glede na Mednarodno agencijo za jedrsko energijo je ta elektrarna eh, pravzaprav spoštovala vse zahteve. Seveda stroški razgradnje so zelo visoki, zato bo morala Evropska unija upoštevati tudi te stroške v finančni perspektivi za leto 2013-2020. Hvala.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 katastrofa v Fukushimi je pokazala, koliko naporov je treba vložiti v razvoj varne in energetsko Eh, varne, eh, energetsko ustrezne proizvodnje elektrike. To ne velja samo za Azijo. Če bi bilo treba zaradi varnostnih razlogov zapreti določene elektrarne, je to vsekakor treba storiti in to na hiter in očinkovit način. Zagotoviti moramo, da se bodo izvedli vsi ukrepi za to, da bi imeli varne energetske vire. Naša varnost bi morala biti vedno naša prioriteta. Hvala, gospod Apolino. Hvala lepa, <clears throat> predsedujoči. Ni dvoma o tem, da eh, svežen kot tisti, ki ga je obdelal gospod Marnesku, eh, bo nedvomno deležen eh, široke podpore, pa čeprav v kontekstu, ki ga zaznamujejo dogodki v Fukushimi. Pristop poročevalca k tej temi je uravnotežen in zato sem se odločil za to, da ga podprem. Vsekakor ni nikakršnega dvoma, kar zadeva Bolgarija, Slovaška in Litva, da mora ta podpora biti dosledna, hkrati pa tudi vrsta drugih dejavnosti, ki jih ponavadi imenujemo stres testi, ampak tudi vse druge aktivnosti, ki temeljijo na previdnosti, morajo zagotavljati varnost, kar zadeva jedrsko energijo. Ni nikakršne marže za napake, ki si jih lahko privoščimo iz razlogov, ki jih vsi dobro poznamo. <clears throat> Programi za financiranje so bili že predvideni dolgo časa in eh, torej zaupamo v pozitiven rezultat celotne operacije, ki pomeni korak v pravo smer, ki si jo vsi želimo. Hvala, predsedujoč. Hvala, gospod Bartoloci. Izvolite. Hvala, predsedujoči, kolegice in kolegi tema, za, ki zadeva ustrezno financiranje za zagotavljanje razgradnje jedrskih elektrarn, je tema, ki smo se je ja, lotili že skozi Evropsko zakonodajo, kar zadeva varnost jedrske energije in danes je to aktualna tema. V luči nedavnih mednarodnih dogodkov in v luči tudi posledičnih sklepov Evropske unije. Delo kolege Marineskuja, ki smo mu izrazili podporo, se loteva konkretne konkretne primere nekaterih držav, ki ob vstopu v Evropsko unijo so prevzeli konkretne obveznosti, kar zadeva razgradnja eh, oziroma prenehanje obratovanja jedrskih elektrane in ki so prejeli ustrezno podporo strani Evropske unije za ta namen. Mimo konkretnih primerov, eh, ko govorimo o tej temi, moramo tudi predvideti ustrezna preverjanja in ocene jedrskih elektrar, ki so prisotne na ozemlju Evropske unije. Gre za visoko število reaktorjev, ki jih bo treba uh, razgraditi slediti v bližnji prihodnosti, zato bo potrebno zagotoviti mehanizme za jamstva, predvsem v teh primerjih tudi eh, zato, da bomo imeli ustrezna finančna sredstva, ki so potrebna za eh, to, da se lotimo izrednih in rednih potreb. Hvala lepa. Hvala, gospod Uđas. La ringrazio, presidente. O- predsedujoči, hvala lepa. To, uh, ta dosje sem podprl kot uh, nasprotnik jedrske energije, ne zato, samo zato, ker sem prepričan, da razgradnja teh elektrarn je prednost za uh, celotno uh, kolektivno skupnost, ampak tudi zato, ker si nadejam, da uh, ne bo prišlo do gradnje novih elektrarn. V bistvu smo, uh, na, uh, smo sedimo na izredno nevarni strukturi, uh, pa čeprav gre za za jedrsko energijo v civilne namene. Vsekakor gre za. Um, inženirske protokole, ki so že preseženi, zastareli in torej lahko rečemo, da je to samo teoretska varnost, vse je čisto v redu, dokler se nekaj ne dogodi. Recimo tukaj imamo protokol izpred 50 let, ki, uh, ne, ki nas ne ščiti pred dogodki, ki so vedno bolj nepredvidljivi. Niso bili predvidljivi teroristični napadi, niso bili predvidljivi uh, take, take katastrofe, uh, ki uh,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 V naši pristopni pogodbi smo se zavezali, da bomo naše jedrske elektrarne počasno in postopoma eh, razgradili. Ampak Evropska unija je prav tako obljubila finančno pomoč eh, v ta namen. Imamo omejene izkušnje Evropske unije, kar zadeva razgradnje elektrarn. To lahko pliva na dobavo energije. Negativne posledice se lahko tudi pojavijo, tako da bi bilo treba nadalje razvijati alternativne vire energije. Seveda pa bi bilo treba zagotoviti zadostne finance za to, da bi lahko eh, varno opravili razgradnjo elektrarn. Izkušnje za razgradnjo bi potem lahko Evropska unija uporabila tudi v primeru drugih elektrarn, ki se približujejo koncu svojega eh, življenjskega obdobja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 Že dolga leta na milijone evrov je bilo porabljenih za to, da bi modernizirali te reaktorje. To, da gre za, ne, za subvencioniranje jedrskega lobija Fukushima, je še enkrat dokazala, da je potrebno razgraditi te reaktorje. Nažalost, te subvencije niso bile upoštevanja pri izračunu obratovalnih stroškov teh reaktor. To, tu gre za subvencioniranje nekega sektorja za proizvodnjo energije, ki je izredno nevarna varna. Moramo torej te subvencije spremeniti v subvencije za razgradnjo teh reaktorjev, ki niso varni. Treba je prekiniti z gradnjo novih jedrskih elektrar in preusmeriti eh, sredstva za Euratom v druge sektorje in jih nameniti v študije za, eh, za neko gospodarstvo, ki naj temelji 100 odstotno na obnovljivih virih. Hvala. Gospa Morkunjanti, Mikolenjene. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Pozdravljam to široko poročilo in se zahvaljujem uh, poročevalcu. Litva, Slovaška in Bolgarija so izvedle svoje obveznosti, ki so bile predvidene v pristopni pogodbi. Na to želimo pomniti. In eh, vse te tri države so um, razgradile te eh, elektrarne, tudi Egelini smo to storili, vendar pa so se tukaj pojavile določene težave. Vendar le pa upamo, da bomo lahko upravičili tiste subjekte, ki svojega dela niso ustrezno organizirali. Prav tako se želimo pogajati o najugodnejših pogojih za izgradnjo novih jedrskih elektrarn. Strinjam se, da moramo uporabiti vire in to na najbolj pregleden način, vendar pa bi želela omeniti, kakšen je namen mojih kolegov, ko gre za načrte za izgradnjo novih elektrarn elektrarn na meji z Belorusijo in regijo Kaliningrad. Hvala lepa. Sedaj pa se premikamo na poročilo Barbare Matere. Najprej dobi besedo gospod Rude. Øh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, nisem eh, vedel, da bom lahko obrazložil svoj glas, zato bom zelo kratek. Gre za to, da naša liberalna stranka na Danskem nasprotuje temu skladu za prilagoditev globalizacije, ampak če se ta sklad že uporablja in če se vložijo zahtevki strani določenih držav in če so eh, izpolnjeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo teh sredstev, potem je potrebno to seveda sprejeti in zato smo tudi glasovali za. Gospa Sinclair, imate besedo. Thank you, uh, um, Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti obema poročiloma Matera glede uporabe sredstev eh, sklada za prilagoditev globalizacijo z Češko in Polsko. Ne zato, ker eh, ne bi imela dobrih želja za ti dve državi, daleč od tega. Eh, moram pa pri tem misliti na svoje volilce v Midlandsu in na njihov prispevek 48 tisoč funtov, ki jih na dan, ki jih eh, Združeno kraljestvo plačuje eh, v eh, Evropsko unijo. Pri nas imamo najvišja brezposobnost in avtomobilska industrija je pravzaprav propadla deloma tudi zato, ker je Evropska unija financirala delovna mesta na Slovaškem, ki so uničila naše tovarne. Eh, Leta 2004 je Združeno kraljestvo eh, zelo eh, trpelo zaradi širitve, ker smo bili edini, ki nismo spostavili nobenih ovir. Še en strošek, ki ga imajo moji volilci, je, da prispevamo otroške dodatke eh, delavcem iz vzhodne Evrope, ki pridejo v Združeno kraljestvo in zahtevajo dodatke za otroke, ki živijo v njihovih domačih državah. 48 milijonov funtov na dan, ki eh, bi bolje porabili za storitve pri nas, eh, kot pa da jih eh, mečemo čez okno. Najlepša hvala, gospod Kelly. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z veseljem sem podprl to poročilo in izrekam tudi podporo delavcem na slovaškem oziroma na češkem in polskem. Verjetno pa bodo delavci tam ob koncu vsega eh, bolj slabo razpoloženi, kajti morda se bo tudi njim zgodilo enako, kot se je mojim volilcem v Water Crystalu. Eh, kajti velik del sredstev se je vrnil v Evropsko unijo in zato predlagam, da kadar eh, sredstva ostajajo, bi države članice morale podati, imeti možnost podati svojih, svoje predloge komisije o tem, kako ta sredstva najbolje eh, uporabiti za delavce. Če se bo to zgodilo, bo to pomagalo delavcem, ki so trenutno brezposelni, ravno tako pa bo to tudi izboljšalo podobo Evropske unije. Najlepša hvala. S tem so zaključene obrazložitve v zvezi s poročilom Matera. Prehajamo na poročilo Svensom. Gospod Rode, imate besedo. E, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nasilje nad ženskami je problem, ki obstaja po celem svetu In seveda se je potrebno glede tega izreči, tako kot človek, kot tudi kot politik. E, na evropski ravni se moramo e, opredeliti do tega problema. Želel bi si, da bi odbor za pravice žensk v tem parlamentu imel nekoliko krajši seznam želja, govora je o številnih pobudah, dobro, ampak e, želel bi si, da bi bile stvari nekoliko bolj osredotočene in da bi natančno povedali, katere pobude naj sprejme Evropska unija, na kaj naj bi se osredotočili osredotočili. To je tisto, kar manjka. Če bi dobro opredelili prednostne naloge, bi bili tudi bolj učinkoviti, to bi pomagalo ženskom, hkrati pa bi to ustvarilo tudi večjo verodostojnost za tiste pobude, ki jih predlagamo v parlamentu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Koraca Bilt, izvolite. Uh, hvala gospod predsedujoči. Nasilje nad ženskami ni zasebna zadeva, to je kaznivo dejanje, ki ga je potrebno preganjati. Potrebno je ustaviti mok. Spoštovanje kulture in veroizpovedi je pomembno, vendar to nikoli ne sme biti izgovor za umore iz časti, za pohabljanje ženskih spolnih organov, za prisilne zakone. Stokholmski program predvideva nov politični okvir za okrepljen boj proti nasilju nad ženskami poziva k konkretnim ukrepom in spodbujam komisijo naj pripravi strategijo, ki bo vsebovala konkretne predloge. Glasovala sem za to poročilo, ker sem pripričana, da moramo tukaj sodelovati vsi z vseh strani političnega sekt, eh, spektra, da se moramo skupaj boriti proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Podpiram načela in večino predlogov, ampak eh, pravosodni in kazensko-pravni ukrepi sodijo na nacionalno raven. To počnemo na švedskem. Eh, boj proti nasilju nad ženskami je v središču dejavnosti moje stranke. Poskušamo tudi izboljšati ozaveščenost, ne samo zato, da bi žens zaščitili ženske, ampak da bi jim dali več moči in da bi zagotovili spoštovanje njihovega eh, verodostojnosti verodostojnosti. Sama sem začela kampanjo glede tega in eh, družim, torej pozivam vas, da se mi vsi pridružite. Grazie, Hvala predsedujoči. Če glasujemo za to poročilo gospe Svensson, tako kot, je, kot so povedali tudi ostale kolegice, se angažiramo za to, da se spoštuje obveznost Evropske komisije, da do konca leta 2011 sprejme sporočilo za to, da se sproži neka strategija in Evropski akcijski načrt za boj proti nasilju nad ženskami, ki naj eh, bo eh, celosten pristop, ki naj vključuje vse oblike, torej pohabljeni spoštovanje, spolnih organov, eh, nasilje v družini in tako dalje, ampak tudi vse nove oblike nasilja. Tukaj mislim na eh, spodbujanje, hujskanje k nasilju, tudi prek eh, določenih oglaševalskih kampanj in prek menijev. Tukaj mislim tudi na izsiljevanje, tudi na delovnem mestu, v tistih primerjih, ko gre za ženske, ki so hkrati matere oziroma ki želijo zanositi. Potem pa kar zadeva tudi trgovanje z ženskami. In kar zadeva tudi nekatere druge vidike, pri katerih se je parlament angažiral, mislim, da moramo imeti ustrezno direktivo eh, s pomočjo tudi štokolskega programa in Lizbonske pogodbe. Hvala lepa. Gospa Ronculli, imate besedo. Si, grazie, Hvala predsedujočim. Dokler vsakršna oblika nasilja nad ženskami ne bo popolnoma izkorenjena, ne, mo, ne bomo mogli reči, da imamo popolnoma demokratično moderno družbo. Še enkrat Evropski parlament se osredotoča na ta brutalen pojav, ki nažalost ostaja dramatično aktualen. Podatki so jasni, vsaj ena ženska vsakih pet je žrtev spolnih oziroma fizičnega nasilja v svojem življenju in celo za ženske od 15. do 44. leta je nasilje prvi vzrok vzrok smrti oziroma invalidnosti več kot rak oziroma prometne nesreče. Zaradi tega potrebujemo pravo mobili, mobilizacijo, angažiranost, ki naj privede do uh, splošnega globalnega pravnega instrumenta za boj proti vsem uh, oblikam nasilja nad ženskami. Danes moramo dati jasen in močan signal. Končni cilj je en sam. Ta virus, ta smrtni virus mora biti popolnoma izkorenjen. Hvala. Mrs. Bilbao gospa predsednica nasilje nad ženskami je neposreden rezultat diskriminacije. Zaradi diskriminacije potrebujemo obsežno politiko, ki še bo posebej pozorna na otroke zlorabljenih žensk. Imeti moramo um, brezplačno, psihološko in drugačno pomoč. Uh, posebna sojenja moramo organizirati in tudi posebno usposabljanje moramo zagotoviti za zdravstvene, policijske in pravne delavce. Zbrati moramo statistiko in podatke tako, da bomo poznali vse razsežnosti tega problema in da bomo lahko uporabili najboljše politike na, na evropski ravni. Hvala, gospod Van Heke, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči pri poročilu gospe Svencom sem se zdržal in sedaj bi rad uh, obrazložil svoj glas. Namreč, tudi meni se zdi, da je nasilje nad ženskami nekaj šokantnega in nespremljivega, vendar pa sem se vzdrževal pri glasovanju, kajti menim, da to poročilo presega načelo subsidijarnosti in mislim, da spostavljanje dodatne evropske birokracije, centrov za spremljanje in tako naprej, da je to dobra zamisel. Prav nasprotno, tudi politično korektno se mi ne zdi to poročilo. Niti enkrat v tem poročilu nismo uporabili besedice islam, čeprav je ta vera nazadnjaška, ima nazadnjaške vrednote in igra veliko vlogo pri diskriminaciji žensk in nasilju nad ženskami v seveda v islamskih državah, ampak tudi v naših državah. Recimo Bobu Bob. Povejmo, da je islam žen, eh, sovražnica ženske in da je nekaj nazadnjaškega. Hvala, gospod Zaborska. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravila bi poročilo gospe Svensson, kaj ti menim, da prispeva k naši razpravi in obsoja nasilje nad nosečimi ženskami. Šli bi radi še dlje, sama si že dolgo prizadevam za zaščito pravic nerojenih otrok. Mislim pa, da to poročilo ni prispevalo k eh, premagovanju tega problema. Mislim, da ta pravica še vedno velja za nasilje splav po mojem mnenju je nasilje nad otrokom. Ko se pripravlja strategija za boj proti vsem oblikam nasilja, bi morala po mojem mnenju komisija najti neke vrste uskladitev oziroma uskladiti pravice žensk in pravice otrok. Nova strategija bi morala zaščititi ženske, ampak krati tudi nerojene otroke. To izhaja sicer tudi iz tega poročila, ampak je to treba bolj pozorno preročiti. Hvala, gospod Sinclair. Um, še enkrat hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti poročilu gospe Svensan. Zakaj? Seveda eh, nasprotujem nasilju, vsakršnemu obliki nasilja, še zlasti proti nasilju nad ženskam. Zakaj sem torej glasovala proti? Zato, ker, kot je rekel kolega pred uh, mano, s tem, hoda, s tem prihajamo v politično korektne čase, v leto 1970. Ta, to poročilo je zelo naivno uh, in ponavlja pravice iz leta 1970. Prav tako me skrbi to, kako uh, želi tukaj vzpostaviti kriminalno naravo. In tukaj Evropska unija vedno znova izpostavlja probleme, vedno se strinjamo, kako grozno je uh, nasilje nad ženskami in preden se uh, zaveste, se to razširi širi na kazensko področje in na druga področja. In pravzaprav je sramotno za Evropsko unijo, čeprav je to poročilo na lasno pobudo, kajti tukaj se vse skupaj začne in sram vas bodi. To, kar potrebujemo, so resnični ukrepi proti nasilju nad ženskami na ravni držav članic. Pustite nas primiro in nehajte to izrabljati kot temo za vaše razprave. Hvala in s tem smo zaključili obrazložitve glasov. Nadaljujemo z sejo ob treh popovdne. Najlepša hvala. Hvala vsem.